microphone? Yeah. Ja. Thank you very much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospode Salafranke, ki govori o strategiji Evropske unije za odnose z Latinsko Ameriko. Videla sem ga v dvorani, ampak v tem trenutku ga ne vidim. Wundervoll. Ja, res čudovito. Ja, ich habe ihn, hab Herrn Salafranke reinkommen sehen, vielleicht kann irgendjemand von prišel je. Morda bi nekdo lahko poiskal našega poročevalca, nekdo iz politične skupine. Najprej ne morem dati besede gospe Ashton, kar mora narediti še nekaj pomembnih opravkov pred tem. Dobro, kolegice in kolegi, čez dve minuti bomo ponovno začeli z delom. V mestnem času pa je seja prekinjena. gut liebe kolleginnen liebe kollegen wir können dann wieder fortfahren und herr salafranca unterbricht Kolegice in kolegi, kmalo bomo začeli z delom. Gospodu Salafranki bom takoj dala besedo, potem, eh, ko bo prišel na svoje mesto. Še enkrat bom ponovila. Sedaj je na vrsti razprava o strategiji Evropske unije za odnose z Latinsko Ameriko. Uh, Gospod poročevalec, eh, zastopa stališče odbora za zunanje zadeve. Za štiri minute vam dam besedo. Izvolite. Eh, Spoštovana gospa predsedujoča, Baronica Ashton je na poti, zato bi želel, eh, da jo počakamo, tako da bo lahko prisluhnila stališču sveta. Prosim za razumevanje. gut dann haben wir die ersten Hauptpersonen dann jetzt auch zusammen im Saal das dobro sedaj bomo tretjič eh, poskušali začeti z razpravo v tretje gre rado gospod Salafranka za 4 minute vam dam besedo predstavili bote poročilo najlepša hvala gospa predsedujoča gospa Ashton kolegice in kolegi V tem poročilu, ki smo ga sprijeli v odboru za zunanje zadeve, smo počrtali zelo pozitivno politiko, ki jo opravlja špansko predsedstvo. Žal pa sem ugotovil, da ga ni danes na zasedanju, čeprav tej politiki pripisuje velik pomen. Potem pa je Evropska komisija pripravila sporočilo, ki obe, govori o obeh eh, partnerkah. Mislim, da skoraj da ne bi mogli našli eh, dve partnerki, kjer bi bile naše politike tako podobne. podobna struktura prebivalstva in skoraj da tretjino državo član, držav članic Združenih narodov imamo. Potem kot Evropska unija smo poglavitna investitorka v tej regiji in eh, druga najbolj pomembna eh, trgovinska partnerica Krasdeva Merkosur in Čile pa smo sploh na prvem mestu. Krasdeva Evropsko unijo je Latinska Amerika eh, veliko bolj pomembna kot samo trg pomembne vrednote, delimo recimo spoštovanje človekovih pravic, svobodo izražanja, načela pravne države. Spoštujemo pravila in nasprotujemo kakršnim koli oblikam diktatorstva oziroma avtoritarne vladavine. In eh, prihodnji vrh eh, bo pravzaprav zelo pomemben, kar zadeva odnose med eh, Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Lizbonska pogodba je stopila v veljavo kar pomeni, eh, da smo se prej osredotočali bolj na notranje težave, da smo morali pravzaprav poiskati ustrezne odgovore na gospodarsko krizo. Ampak eh, mednarodni denarni sklad eh, ni pomagal Latinski Ameriki, ampak se je veliko bolj moral posvetiti državam članicam Evropske unije, tudi tistim, ki so del evroobmočja. Če se pogledamo stopnjo rasti, 5-odstotna negativna rast, ki smo jo zabeležili v preteklem letu, kar pa zadeva Latinsko Ameriko, Ameriko eh, so tukaj predvidevanja veliko boljša. Kar zadeva povprečno stopnjo rasti, v Evropski uniji nič cela osem, medtem ko Latinska Amerika ne bi imela izjemno dobre rezultate. Zato se mi zdi, da ta prihodnji vrh ni tradicionalni vrh sever-jug, ampak gre veliko bolj za vrh med enakovrednima partnerkama. In če upoštevam ta kontekst, potem se mi zdi, eh, da je dobro, eh, da se eh, posvetimo tej politiki in da smo zadovoljni, glede na to, kar smo dosegli v preteklih letih. Seveda veliko moramo še storiti. Kar zadeva območje in področje naših politik v času 2002-2010. Tukaj smo bili eh, veliko manj uspešni kot eh, ZDA, ker smo mi eh, podpisali sporozum samo z Mehiko in Ščilom, medtem ko je ZDA sprejela sporazume skoraj da z vsemi državami. Mi se moramo tukaj veliko bolj eh, strateško odzvati, kar zdeva Mehiko in Čile. Mislim, da je dobro, da uveljavimo politiko iz teh sporazumov, tako da bomo pravzaprav nadgradili političen okvir, kar zdeva Srednjo Ameriko. Veliko bolj velikodušni moramo biti v progajalskem procesu in želimo podpreti tudi vaše pobude na tem področju. Gre za to, da bi vzpostavili nekakšen sklad oziroma fundacijo Evropska unija Latinska Amerika, da bi pridali tudi konkretne finančne mehanizme. Ampak eh, to ne bo pravzaprav zelo formalen vrh, ampak se bomo dejansko posvetili vsebini. Kaj bo z našim trgovinskim deležem? Ali bomo tukaj beležili eh, pravzaprav eh, velik upad? Ali bo na trg vstopila Kitajska? Rad bi vas pozval kot visoko predstavnico in predstavnico komisije, da date tukaj zelo jasno sporočilo da rečete, da je Evropska unija pravzaprav predana sodelovanju in da želimo pravzaprav pomagati našim stalnim partnerjem v Latinski Ameriki. Govornik je bil prekinjen. Se opravičujem ampak eh, sem eh, dala eh, slušalke že dol. Ampak ali vam dam še dve dodatni minuti ob koncu razprave? Ja, to vam bom z veseljem odobrila. Torej štiri minute ste imeli uvodoma, potem pa ob koncu še dve minuti. Sedaj pa bom dala besedo gospe Ešton, ki bo predstavila stališče Evropske komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Res sem vesela, da sem ponovno v Evropskem parlamentu in res se veselim današnje razprave, ko razpravljamo o odnosih EU-Latinska Amerika. Najprej se zahvaljujem gospodu Sela Franki. Zelo dobro poročilo je pripravil in mislim, da zelo dobro poudarja zbliževanje obeh inštitucij glede na zunanjo politiko. In upravičeno je rekel tudi, da Evropska unija mora narediti partnerstvo, kar zadeva Latinsko Ameriko. In eh, pozdravljam pobudo Evropskega parlamenta, ki pravi, da moramo imeti boljše odnose z Latinsko Ameriko. Medparlamentarni dialog je tukaj bistven. Konsistenco oziroma doslednost potrebujemo in tudi stalno prisotnost. In ciljam se z vami. Prihodnji vrh je res izjemno dobra priložnost, da ponovno rečemo, da smo zavezani sodelovanju s to regijo in da to partnerstvo še dodatno nadgradimo. V poročilu ste zelo dobro rekli, da je to zgodba o uspehu. Danes smo najbolj, oziroma druga najbolj pomembna partnerica in največja investitorka v tej regiji. Ampak eh, ne bomo se dotaknili samo gospodarskih vprašanj. Gre za neširjenje, podnebne spremembe, boj proti drogam, potem želimo spodbujati mir in varnost v globalnem okviru. V tej luči je Evropska komisija pripravila strategijo za Latinsko Ameriko. Naše sporočilo je reklo Evropska unija in Latinska Amerika globalna akterja in partnerki. Želimo spodbuditi ta dialog in uh, okrepiti regionalno povezovanje. Radili bomo te bilateralne stike, upoštevali bomo raznolikost regije in oblikovali smo konkretne programe sodelovanja, ki so konkretni in usmerjeni k rezultatom. Kar nekaj put imamo. Tesno smo sodelovali z Brazilijo, tudi z Mehiko, kar zadeva strateško partnerstvo. Posvetili smo se tudi Čilu, kar zadeva razvoj in inovacijo. Peru in Kolumbija sklenili smo pogajalski proces, kar zadeva večstranski partnerski sporazum. Upamo tudi, da bomo zaključili pridružitveni sporazum, kar zadeva Centralno Ameriko in upam, da bomo nadgradili dialog z Merkosurjem. Kar nekaj področji smo se dotaknili, recimo trajnostni razvoj, migracije, boj proti nezakonitim drogam. To je pomemben projekt in to bo naše odnose samo okrepilo. Veliko več bi lahko storili tudi v praksi, kar zadeva regionalno povezovanje. To je pomembno, to je združen pristop za Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Oblikovati moramo prednostna področja, ker zadeva vrh. Popolnoma se strinjam, to je pomembna priložnost. Želimo si akcijski načrt, želimo sodelovati na temeljnih področjih, recimo znanost, raziskave, tehnologija, podnebne spremembe in še bi lahko naštevala. Potem pa napredek, ki smo ga dosegli, kar zadeva podregije in bilateralna partnerstva. Tretjič, gospod Salafranka je že rekel, potrebujemo investicijski sklad poleg tega pa je zelo dobro, če ne bi imeli nekakšno fundacijo Evropska unija, Latinska Amerika, Karibi. In želimo okrepiti povezave med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Živimo v svetu, ki se spreminja in želimo najbolj izkoristiti ta potencial. Kot sem že rekla, veselim se že, da bom prisluhnila vašim stališčem in se da bom vse odzvala na morbitna vprašanja. Hvala. Hvala, Frau Eften. Das Wort für... Hvala.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 Ja. Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana gospa Ashton, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem gospodu Salafranki ki je prispeval k temu, da bomo razvili odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Hvala tudi, ker ste pripravili to poročilo. Strateško partnerstvo Evropska unija-Latinska Amerika je partnerstvo, ki se je v zadnjih letih razvijal v kontekstu strategije Evropska unija 2020. Seveda smo se posvetili gospodarstvu, poleg tega pa se bomo ukvarjali z okoljsko problematiko, kjer imamo zelo konkretne cilje. Evropa je bila prizadeta zaradi finančne krize in eh, to partnerstvo nam ponuja nove priložnosti. Namreč eh, lahko se bomo veliko bolje in hitreje odzvali na krizo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospa Lunaček v imenu zelenih za dve minuti trideset vam dam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Muchas gracias. Vsaj v prvem delu bom eh, govorila v španskem jeziku. Dovolite mi, da tudi sama povem, da je ta pogajalski eh, proces eh, bil zelo uspešen in to ste počrtali tudi vi, gospod Salafranka, v uvodnem delu vašega poročila. Mislim, da sedaj res lahko rečemo, da je to izjemno dober dosežek. Vi ste sprejeli številna stališča, ki smo vam jim posredovali. Seveda, če bi zeleni pripravili poročilo, bi bile formulacije nekoliko drugačne, ampak takšno je stanje v Evropskem parlamentu. Naj se navežem na vaše predloge, gospod Salafranka. Franka. Rekli ste, da bi si želeli, da bi odnosi Evropska unija, Latinska Amerika bili takšni, da bi bili obe partnerki enakopravni. Ampak sprašujem se, kaj je eh, ta enakopravnost, eh, ali tukaj vključujete ljudi, ali vlade, ali nacionalne strukture ali so to ljudje, ki si želijo več pravic, recimo ženske, ali pa so po drugi strani to ljudje, ki se bojijo proti revščini. To moramo bolj konkretno predeliti. Ampak eh, ta pristop še nekoliko pogrešam v vašem poročilu. Ampak eh, določene pozitivne dosežke vam priznam. Vesela sem tudi, da smo zeleni lahko vključili pravice avtohtonega prebivalstva v tem poročilu. Kar eh, so to počrtali tudi predstavniki odbora za razvoj, potem kulturne pravice in feminicid. Tudi to je izjemno resen problem nasilja. Potem pa sodišča za človekove pravice, ne nazadnje tudi podnebne spremembe. To vpliva tako na Evropsko unijo, kot tudi Latinsko Ameriko. Ne nazadnje se moramo vprašati, kaj se bo zgodilo z ledeniki. Ampak še ena zadeva je, kjer obstajajo določene razlike glede na našo politično skupino, zelene in ostale politične skupine. Pravzaprav mi nasprotujemo temu, eh, da bi se dodatno pogajali o prožitvenih sporazumih. Kar zadeva ansko skupnost, mi bi želeli tukaj zelo celovit sporazum, ki bi vključeval vse partnerke, ne pa, da imamo samo sporazum s Kolumbijo in Perujem. Ob koncu še vprašanje, in sicer vprašanje, ki ga naslavljam baronici Ashton. Vi ste pravzaprav visoka predstavnica in podpredsednica komisije ampak eh, žal tega nismo mogli vključiti v poročilo. Namreč, eh, da bi govorili o teh megaprojektih, recimo jez Belmonte na reki Šinguru, to se v tem trenutku načrtuje. In s tem jezom bodo uničili eh, veliko življenjskega prostora za avtohtono prebivalstvo in to je slabo tudi z vidika izjemno velike porabe energije. Recimo v Braziliji na stotine organizacij civilne družbe protestira v tem trenutku. Začeli so s pravnimi postopki in zanima me, kaj bo Evropska komisija storila, kaj boste storili vi kot visoka predstavnica, da boste ohranili in zagotovili življenjski prostor v Amazoni. To je najpomembno tudi za nas, ne samo za Brazilijo. Eh, ehm, Zelo velikodušno sem bila do vas. Najlepša hvala. Naslednji je na vrsti gospod Tenok za minuto in pol. Gospa predsedujoča, visoka predstavnica, čestitam gospodu Salafranki za odlično poročilo o strateškem sodelovanju Evropske unije z Latinsko Ameriko. Po širitvi Evropske unije leta 2004 je Evropska unija preusmerila svojo pozornost na vzhod, kar je tudi razumljivo. Tukaj gre za Rusijo, Kitajsko in tako naprej. Kljub temu pa trgovina med eh, Evropsko unijo in Latinsko Ameriko narašča zato na to pomembno področje nikakor ne smemo pozabiti. Prihodnje leto bo Brazilija naredila naslednji eh, pomemben korak, eh, kajti prišlo bo do zamenjave predsednika. Gospod Lula je namreč že opravil dva mandata. Kolumbija je tudi obetaven primer demokracije v Latinski Ameriki pogaja se trenutno z Evropsko unijo. Tudi v tej državi bodo potekale volitve in ljudje bodo zagotovo pogrešali Alvara Ribeja in eh, njegovo vizionarsko vodstvo. Bolivija in Ekvador kažeta zaskrbljujoče tendence, da bosta sledila eh, Čavezovemu vzgledu. In tudi v Argentini je prišlo do nevarnega preobrata, predvsem kar zadeva Falklandske otoke, katerih prebivalci želijo ostati Britanci. Sedaj pa gospod Belder za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča poročilo gospoda Salafranke o strategiji Evropske unije za odnose z Latinsko Ameriko, me vodi k dvema vprašanjema. Prvič, pozvati je potrebno Latinsko Ameriko, predvsem Brazilijo, da nam pomaga pri pritisku na Iran. Potrebujemo podporo in sodelovanje Latinske Amerike. Drugič, države Latinske Amerike morajo pomagati v boju eh, proti islamskemu militarizmu. Države Latinske Amerike se morajo pridružiti tudi boju proti antisemitizmu. Predsednik Čavez v Venezueli nažalost ni konstruktiven v tem pogledu, da podal je nekaj pripomp, eh, ki so vse prej kot sprejemljive. Pretekli teden je bilo govora o pohodu Kitajske na Latinsko Ameriko. Tudi tukaj mora Evropska unija poskrbeti za ustrezen odziv, gospod Golniš, za minuto in pol. Merci, le euh, le de Hvala lepa gospa predsedojoča, poročilo gospoda Salafranke vsebuje zelo veliko elementov, zelo obširno je. Evropa ne more enostavno pozabiti na odnose z državami Latinske Amerike. Tukaj živi 600 milijonov ljudi, torej 10 odstotkov eh, BDP-ja prispevajo k svetovnemu BDP-ju. In Zaradi tega so države Latinske Amerike zelo pomembne. Poleg tega imajo določene države Evropske unije veliko sorodnikov v teh državah, predvsem mislim tukaj na Španijo, Portugalsko, Italijo, pa tudi Francijo. Govoriti moramo o prosti trgovini, o liberalizmu, o mednarodni delitvi dela. Poleg tega prihaja do velikih socialnih problemov ne zgolj v Evropski uniji, ampak tudi v Latinski Ameriki. Potem je tukaj odvisnost eh, od ZDA. Nismo sovražniki eh, ZDA, ampak naj spomnim na preteklost. ZDA naj bi skušali preprečiti ponovno kolonizacijo Evropske unije torej šlo je za protekcijo z strani ZDA in posledice smo videli v Panami. Lahko bi zastavili tudi vprašanje v povezavi z proizvodnjo drog, vendar pa ne moremo postavljati predpisov v Latinski Ameriki. Torej se moramo osredotočiti na rešljive probleme. Sedaj pa drugi govorniki. Najprej gospa Bazesko za minuto in pol ante todo quisiera felicitar al señor salafranca por su excelente trabajo a este informe. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Salafranki za odlično opravljeno delo. Poglobiti je potrebno sodelovanje med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko še prav posebej, ker bo prihodnji mesec potekal vrh med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. To pa je tudi ena izmed prioritet španskega predsedstva. Verjamem, da je potrebno izkoristiti velik potencial, kar zadeva trgovinsko menjavo med obema regijama. Evropska unija bi morala vzpodbujati prodajo svojih izdelkov na trgih Latinske Amerike. In kar nekaj romunskih izdelkov je, ki bi lahko bili zelo uspešni na trgu Latinske Amerike. Recimo uh, romunski avtomobili uh, in sicer Dačja. Naj povdarim, da je pristop, ki ga predlaga gospod Salafranka, zelo dobrodošel poskrbeli bi morali za, sodelova, poskrbeti bi morali za sodelovanje med EU, ZDA in pa Latinsko Ameriko. Poleg tega pa bi morali razmišljati tudi o projektih, ki bi izboljšali položaj žensk in eh, dostop eh, do trga delovne sile. Vrh v Madridu bi moral poskrbeti za dolgoročni načrt strateškega sodelovanja med Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko. Gospod Jaurigi za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi rad čestitev gospodu Salafranki. Mislim, da gre za zelo pomembno poročilo in veliko je razlogov, ki govorijo v prid temu, da je Latinska Amerika zelo pomembna za Evropsko unijo. Gre za milijone evropejcev, ki živijo v Latinski Ameriki in za številne prebivalce Latinske Amerike, ki živijo v Evropi, ki so našli oziroma dobili azil v Španiji ali pa kje drugje. Torej, Latinska Amerika je zelo pomembna za Evropsko unijo in zato me izjemno veseli, da bo v prihodnih mesecih mogoče podpisati pomembne sporazume z Kolumbijo, Perujem, Merkosurjem, in tako naprej. To je zelo pomembno za Evropsko unijo in Latinsko Ameriko in zato se imamo zahvaliti morda tudi delu španskega predsedstva in pa gospe Ashtonove. Veliko držav Latinske Amerike še ni dovolj razvitih, veliko je pomankljivosti, kar zadeva demokracijo, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Zaradi tega te države potrebujejo pomoč in na to ne smemo nikoli pozabiti. Dve priporočili gospe Ashton Za uspešno sodelovanje z Latinsko Ameriko potrebujemo tudi sodelovanje oziroma vključitev evropskih podjetij. Poleg tega pa potrebujemo mednarodno navzočnost eh, naših evropskih podjetij, ki so zelo aktivna tudi v Latinski Ameriki, ki so veliko storila za razvoj v teh državah ki veliko prispevajo tudi k razvoju v državah Latinske Amerike. Poleg tega pa potrebujemo tudi globalno agendo za Latinsko Ameriko, tako da bomo lahko skupaj poskrbeli za neke vrste mednarodno vlado. Naslednja je gospa Meissner za minuto in pol. Residentin. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, spoštovana gospa Ashtonova, gospod Salafranka. Zelo se Veselim vašega poročila, sem članica skupine Eurolat in mislim, da je zelo pomembno uspodbujati in krepiti odnose med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Že od leta 1999 delamo na tem, dosegli smo že velik eh, napredek in veliko evropejcev želi v, živi v Latinske Ameriki, veliko je tudi prebivalcev Latinske Amerike tukaj. Vsi si želimo zagotovitev svobode in demokracije, vendar pa je situacija v obeh regijah precej različna. V Latinski Ameriki imajo velike težave recimo z nepismenostjo, z infrastrukturo, z pomankanjem eh, zadostne izobrazbe, z kršitvijo človekovih pravic in tako naprej. Mi nimamo toliko težav. Potem v Latinski Ameriki se veliko ljudi prehranjuje z trgovanjem z drogami. Latinska Amerika pa je za nas pomembna kot eh, trgovinska partnerica in zaradi tega moramo Latinske Ameriki še naprej pomagati v procesu demokratizacije. Veselilo bi me, če bi lahko potem ljudje v Latinske Ameriki živeli podobno v miru, v blaginji kot v Evropski uniji in da bi potem zagotovili koristi za obe strani potrebno je vzpostaviti tudi fundacijo eh, za Latinsko Ameriko in Evropsko unijo. Upam, da bo sodelovanje pozitivno potekalo tudi v prihodnosti. Gospod Kožušnik, za eno minuto je naslednji na vrsti. Gospa predsedojoča, visoka predstavnica, kolega Salafranka je na samem začetku dejal, da imamo podobne vrednote kot Latinska Amerika. Morda res, ampak v marcu smo tukaj govorili o situaciji na Kubi. In ko govorimo o strategiji za Latinsko Ameriko, ne smemo pozabiti na Kubo. Stalinistični režim, ki tam vlada, škodi eh, celotni regiji. Vendar pa tega ne smemo dovoliti, kajti Latinska Amerika za Evropsko unijo pomembna trgovinska partnerica in sicer tudi brez režima na Kubi na Kubi mora vodilno prevz, vlogo prevzeti demokratična opozicija. Spoštujem nasprotnike komunističnega režima. Jaime Ortega je izrekel kar nekaj pomembnih besed in zaradi tega ga izjemno spoštujem. Boriti se moramo torej proti diktaturam, proti avtoritativnim režimom in to mora biti pogoj za strateško partnerstvo. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa gospod Bafton tudi za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Na začetku razprave je gospa Eštonova dejala, da bo odgovorila na vsa vprašanja in pozivam jo, da odgovori na moje vprašanje. Odbor za zunanje zadeve je pozval k eh, pogajanju pogajanjem o vzpostavitvi listine eh, za sodelovanje med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Ban Ki-moon, eh, generalni sekretar Združenih narodov, je pred kratkim postavil pod vprašaj eh, Falklandske otoke oziroma eh, njihov status znotraj Združenega kraljestva. Vseh 33 držav je podprlo Argentino na zadnjem vrhu pri njenih zahtevah po neodvisnosti eh, Falklandskih otokov. Ali boste podprli eh, zahteve Združenega kraljestva in interese Združenega kraljestva? Prosim, da odgovorite na to vprašanje. Naslednja je na vrsti gospa Vertman za eno minuto. Drage kolegice in kolegi, med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko vlada strateško partnerstvo že od leta 1999 in eden izmed stebrov tega strateškega sodelovanja je tudi spoštovanje človekovih pravic in sem spada tudi pravica do izobraževanja. Kljub temu prihaja do številnih kršitev in 42 eh, milijonov ljudi v Latinski Ameriki je nepismenih. Latinska Amerika je zelo pomembna kot trgovinska partnerica. Tr vendar pa je potrebno povdariti tudi, da so eh, ženske še naprej predmet eh, diskriminacije, da so socialno zapostavljanje in eh, to je v nasprotju z človekovimi pravicami. Zaradi tega mislim, da je na tem področju potrebnega še veliko dela. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Jenako za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rada bi čestitala gospodu Salafranki, kajti pripravil je res odlično poročilo, zelo analitično poročilo. Strinjam se tudi z visoko predstavnico, ki daje veliko pozornosti eh, odnosom z Latinsko Ameriko. V zadnjih 20 eh, letih je prišlo do pomembnega razvoja v Latinski Ameriki. Deloma je bil ta razvoj zaskrbljujoč, veliko je bilo diktatur, ki pa so sedaj po večini propadle. Veliko je težav z varnostjo, z brezposobnostjo in tako naprej. Z pomočjo Evropskega parlamenta in pa s pomočjo visoke predstavnice pozivamo Evropsko unijo, da posveti veliko pozornosti izobraževanju. Države Latinske Amerike so deloma neposredno povezane z Evropsko unijo, predvsem kar zadeva zgodovino, izobraževanje in pa kulturo. Na vseh tih področjih je potrebno opraviti še veliko dela. Poročilo Salafranka vsebuje načrte tudi za to področje, predvideva vzpostavitev inštituta, ki, pomen, ki bi imel velik pomen tudi za Evropski parlament, poleg tega pa predvideva večjo vlogo Evropskega parlamenta v odnosih z Latinsko Ameriko. Mislim, da je to vprašanje, ki ga moramo obravnavati, ko govorimo o odnosih z Latinsko Ameriko. Gospa Boskor za dve minuti. Poročilo o odnosih z Latinsko Ameriko govori o tem, da je potrebno več pozornosti posvetiti tej regiji, ki je bila dolga leta zapostavljena. Sedaj delamo na podpisu pridružitvenih sporazumov in nikakor ne moremo zanemariti strateškega pomena odnosov z Latinsko Ameriko. Potrebno pa je podpisati tudi pridružitveni sporazum z Centralno Ameriko. Včeraj se je začel zadnji krok pogajanj in sedaj moramo počakati le še na zaključek teh pogajanj. Pozdravljam sporazum z Centralno Ameriko, vendar pa povdarjam tudi, da je potrebno spoštovati človekove pravice. In eh, stanje na področju človekovih pravic v Centralni Ameriki je potrebno vsekakor izboljšati. Te države morajo spoštovati človekove pravice. Evropska unija ima tukaj veliko odgovornost tudi po podpisu sporazuma. Ne gre zgolj za trgovinski sporazum, gre tudi za politični dialog in za sodelovanje. Pridružitveni sporazum je za Centralno Ameriko zelo pomemben, to eh, regijo zaznamuje revščina in zaradi tega naj bi ta sporazum prispeval k razvoju te regije. Evropska unija pa mora paziti tudi na to, da Centralna Amerika in pa Evropska unija ne morata biti obravnavani enako v sporazumu. Sporazum mora biti asimetričen, kajti situacija na obeh straneh nikakor ni enaka. Vsekakor pa moramo preprečiti tudi, da ne bodo dobiček imela zgolj velika podjetja v Evropski uniji. Rada bi povdarila, da je potrebno pogajanja, kar se da hitro zaključiti, da je potrebno vključiti vse države. Sedaj pa gospod Alward za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi pozdravil to poročilo in se zahvalil poročevalcu za odlično opravljeno delo. Rad bi upozoril na vprašanje trgovine med Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko. Zagotoviti moramo, da bo trgovina potekala na ustrezni osnovi. Namreč proizvajalci Evropske unije morajo spoštovati številne standarde in tudi izdelki, ki so proizvedeni v Evropski uniji, izpolnjujejo visoke standarde, kar vodi v veliko večje stroške za proizvajalce Evropske unije. In zaradi tega so v slabšem položaju v primerjavu z uvoženimi izdelki. Ti so proizvedeni po nižjih stroških, vendar ne izpolnjujejo tako veliko standardov. To temo bi si morali pozorno ogledati. Veliko dela je bilo opravljenega na področju krepitve pravic potrošnikov v Evropski uniji. Zaradi tega moramo zagotoviti tudi, da bodo uvoženi izdelki spoštovali enaka pravila, kot jih imamo v Evropski uniji. Predsedojoča je prekinila govornika. Za 18 sekund ste že presegli svoj čas, pravi. Želite zaključiti stavek? Veliko ljudi eh, živi v Latinski Ameriki in njihov BDP predstavlja 10 odstotkov svetovnega BDP-ja. Zaradi tega je pomembno ukrepiti odnose z Latinsko Ameriko. Na ta način bomo lahko bolje izkoristili potencial, ki ga ta regija ponuja. To pa je bil lep stavek za zaključek. Naslednje na vrsti gospod Migalski za minuto. Ja, postaram se zmešiti začvišče v minuče. Uh, eh, šadmanju... Hvala, res se bom držal te ene minute. Spoštovane gospe in gospodje, Fukuyama morda ni bil prav, ko je rekel, da je liberalna demokracija konec zgodovine. Prav pa je imel, ko je rekel, da je liberalna demokracija najboljša stvar, ki se lahko zgodila ljudem. Da naj vsi živijo v taki po, takih pogojih. Žal pa, kar se dogaja v Latinski Ameriki, je to, da demokracijo nadomešča populizem, kapitalizem pa socializem oziroma ekonomični populizem. Zato pozivam gospod Ashton. Komisarka, pozivam vas. da naše izkušnje in pa davkoplačevalski denar evropejcev preusmerimo v tiste države, ki sledijo svobodnemu tržnemu gospodarstvu, ne pa diktatorskim um, režimom. Hvala. Hvala. Naslednja gospa Kretu, minuta 30 strategia pentru relaiile cu america latină i a demonstrat Spoštovani, ste vodja pri strategiji v odnosih z Latinsko Ameriko. To strateško partnerstvo je dalo več trajnosti tej odnosom, ki jih imamo za to regijo in tako smo lahko uresničevali programe vredne 3 milijarde evrov v preteklih letih. Latinskoameriške države pa nažalost so oziroma na srečo so, da zdaj prenašali krizo bolje kot nekatere razvite države. A kljub temu je revščina še vedno velika in tudi vedno večja v nekaterih primerjih zaradi socialnih in političnih raznolikosti. V Boliviji, na primer, več kot 60 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine, kar se tiče Brazilije, je ta številka 26 odstotkov, 13,9 v Argentini. In zato zelo podpiram to zamisel, da je treba pomoč za razvoj osredotočiti na krepitev zmogljivosti institucij, zato da bodo lahko odpravili te razlike. Pomembno je tudi, kot je ko identificiral naš eh, poročevalec, da sredstva za doseganje tisočletnih ciljev, da to zagotovimo. In ta strategi strategija mora vključevati tudi nevladne organizacije in civilno družbo. Hvala lepa. Hvala, kolegica. Naslednja gospa McClarkin, eno minuto. Um, najlepša hvala gospa predsedujoča kot članica euroleta čestitam gospodu salafranku in švanskemu predsedstvu zaradi okrepitve naših odnosov z latinsko ameriko podnebne razmere morajo ostati še naprej visoko na eh, našem dnevnem redu v odnosu z temi državami. Razen tega energetika in dobava energije je nekaj, kar mora iti z roko v roki tudi z trajnostno rabo energije. Vendar moramo razvijati ne le um, trgovino, ampak tudi kulturo in uh, izobraževanje in veselime, da bomo še naprej razvijali. Uh, programe Erasmus in, ga, in jih odpirali za eh, latinskoameriške študente, kajti to omogoča eh, boljše sodelovanje z temi državami, tako na kulturnem kot na gospodarskem področju. Hvala, prihajamo k koncu te razprave in eh, naslednje je. Ujemite pozornost predsednice in prvi ima besedo gospod Nikolasič za eno minuto. Jakujem, pani predsedajuca najlepša hvala gospa predsedujoča pozdravljam krepitev odnosov med latinskoameriškimi državami in evropsko unijo kar je med prednostnimi nalogami španskega predsedstva in kar je prav gotovo v korist obema stranema tako evropskim kot ameriškim oziroma latinskoameriškim državam. latinska amerika ima ogromen potencial in več kot šeststo milijonov prebivalstva pa tudi ogromno naravnega bogatstva je tam in uh, zasluži 10 odstotkov svetovnega BDP-ja. Mi smo kot Evropska unija največji donator razvojne pomoči in investitor v uh, Latinski Ameriki. Uh, regionalno sodelovanje na skupnih vrednotah, kot je naprimer eh, demokracija državna, eh, pravna država in zaščita človekovih pravic, prav gotovo eh, je to dobra osnova za graditev drugih in boljših mehanizmov za regionalna partnerstva. Veselim se naslednjega vrha v Španiji. Hvala. Naslednja kolegica, ki je želela besedo, žal ni več tukaj, to je gospa Grisbek. Torej je naslednji gospod Romeva. Žal mi je španščina moja bi morala biti boljša. Gospod Romeva, ena minuta. Najlepša hvala. Ob tej priložnosti bi rad izpostavil nekaj, kar me zelo zaskrbljuje in kar smo ugotovili šele pred nekaj dnevi. Ugotovljeno je bilo namreč glede Kolumbije, da so varnostne službe neposredno upletene v operacije, ki zadevajo um, ponarejanje pričevanj. In slišali smo, govorice so vsaj take, da je to eh, del nalog, ki jih imajo varnostne službe in eh, kolumbijska vlada sedaj eh, govori o tem, da se vzpostavljajo umetni stiki med temi ljudmi in skupinami gerile. To je neposredno vprašanje za gospo Aštonovo. Ker se tiče udeležbe Evrope, pri tem je važno, da uh, pritisnemo na organizacije za zaščito človekovih pravic v Evropi, vključno za tistimi, ki so tesno povezane z Evropskim parlamentom. To je še posebej pomembno z ozirom na kolumbijsko vlado in še posebej relevantno v tem kontekstu. Namreč vedeti moramo, ali eh, nameravajo kolumbijske oblasti tu kakorkoli ukrepati. Najlepše hvala. In sedaj dajem besedo gospodu Molcerju. Hvala. Potem, ko je Latinsko Ameriko zaznamovalo 300 let kolonialne oblasti in ko je to postalo tudi prizorišče hladne vojne, se je Latinska Amerika razvila v zelo pospetniško um, regijo. Že min, ruski predsednik Medvedev je šel tja na potovanje in to kaže, da želijo krepiti odnose z Latinsko Ameriko. In to tudi kaže, kako pomembna je Evropska unija uh, kako pomemben je njen kurs, da svoj kontinent, zakrepiti svoje odnose z tem kontinentom, ki ima več prebivalcev kot cela Evropska unija skupaj. In tu gre za to, da mislimo tudi na vse manjše države, ki niso del anske skupnosti. Evropska unija ni le glavni lagatelj ali drugi najpomembnejši trgovski partner, ampak je tudi najpomembnejši donator razvojne pomoči. Pripravljeni smo, oziroma že sedaj smo pomemben faktor v razvojnem pogledu in mislim, da moramo to izkoristiti. Hvala. Much, Najlepša hvala gospodu Melcerju in sedaj dajem besedo gospodu Silvestrisu. Že kar nekaj časa Evropska unija in Latinska Amerika razvijata strateško partnerstvo, ki naj bo čim bolj regom, regionalno zasnovano. Od leta 1989 imamo skupne vrhe in tak se bo odvijal naslednjega maja tudi v Madridu. Sedaj bi rad podprl poročilo kolege Salafranke, ki mu čestitam, tako kot drugi. Namreč eh, vsi se strinjamo, da je to odlično poročilo, ki namerava še bolj okrepiti povezave na uh, gospodarski in kulturni ravni. Na ta način mislim, da je to pobuda, ki je nad vse dobrodošla in pravočasna. Pri tem pa ne smemo pozabiti na uh, gospodarski aspekt, kajti gre za območje, ki je za nas najbolj zanimivo, kajti ima 600 milijonov potrošnikov in ogromno surovin. Uh, ra, r, zaradi seveda podnebnih sprememb se eh, stvari spreminjajo in potrebne so vedno večje investicije. Eh, Evropska unija je največji investitor v Latinski Ameriki in tudi največji investitor donator razvojne pomoči. Če se zavedamo podnebnih sprememb, o katerih je bilo govora na mnogih odborih pred kratkim, potem eh, moramo našo resolucijo, ki jo popolnoma podpiram, vključiti tudi boj proti podnebnim spremembam v sodelovanju z državami Latinske Amerike, tako da dosežemo cilje iz Kebenhavna. Kajti to je bistveno za naše cilje v Evropi. Much, Najlepše hvala, gospod Silvestris. In sedaj dajem besedo gospodu Kasinju. There is not. Um, Ga ni, gospod Skin. Hotel bi le eh, čestitati na upravljenem delu in dodati tudi nekaj komentarjev. Obstajajo določene težave in težka vprašanja glede Kolumbije in spoštovanja človekovih pravic v tej državi. Richard Howard, ki ga žal tukaj danes ne more biti ravno zaradi, tukaj zaradi vulkanov, je opozoril na posebne probleme v zvezi z sindikati v Kolumbiji. Zaradi tega bi zaprosil komisarko in tudi druge, da o tem razmislijo, da razmislijo o tem, kakšno strategijo in vključevanje bomo tukaj zastavili. Hvala. Thank you. Uh, Najlepše hvala in sedaj dajem besedo baronici Ashton. Um, Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Tako kot uh, v drugi člani parlamenta želim tudi sama čestitati gospodu Salafranki na odličnem poročilu. In tudi španskemu predsedstvu moram čestitati za upravljeno delo. Eh, ne le v pripravi samega vrha, ampak tudi pri podpori pobud, ki smo jih slišali. Prav gotovo bo ta vrh pomemben, omogočil nam bo okrepitev sodelovanja, o katerem so govorile članice in člani tega parlamenta. Razen tega bo pa o narobu tega vrha cela vrsta sestankov in upam, da bom jih z pridom uporabila za poglabljanje odnosov z mnogimi državami, ki bodo tam zastopane. Govorili ste o pomenu trgovine in pomenu za evropsko gospodarstvo, ki, jo igra Latins, ki ga ima Latinska Amerika. Mi smo tam res največji investitor in ne smemo pozabiti na izreden pomen inovacij. Velik poudarek se daje spoštovanju človekovih pravic in to moramo tudi jasno vključiti v vse naše dinamične odnose z tem delom sveta. Naj omenim tudi eh, domorodce oziroma domorodna ljudstva eh, in posebne nam pozornost, ki jim jo namenjamo. Seveda, eh, pomembno je eh, sodelovanje na več ravneh, kot sem rekla. Eh, situacijo v Kolumbiji zelo natančno spremljamo in tudi ugotavljamo, kaj je bilo že doseženega v. V trgovinskem sporazumu imamo močno klauzulo za spoštovanje človekovih pravic in to dejansko tudi spremljamo. Na ta način upam, da bo zaskrbljenost manjša in prav gotovo bo to še naprej del naših odnosov za Kolumbijo. Eh, je pa seveda pomembno, eh, kakšne kakšno vlogo igrajo te države na mednarodni ravni. Eh, Brazilija in druge države so tukaj bistvenega pomena, z njimi bomo še naprej v stiku države članice so ratificirale um, konvencijo Združene narode o pomorskem pravu in seveda tukaj velja pravna država. Tudi podnebne spremembe so pomembne, pri tem moramo voditi ključno, ključen dialog in kot ste omenili, eh, Erasmus eh, in izobraževalni programi igrajo v tem kontekstu uh, veliko vlogo. Naj zaključim še enkrat z čestitkami gospodu Salafranki. Much, Hvala lepa, gospa Ashton. Sedaj pa dajem besedo gospodu Salafranki. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los colegas por sus. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala tudi vsem poslancem za njihove besede. Gospe Eštonovi želim povedati naslednje. Temeljna stvar, ki se mora spremeniti v tem odnosu v prihodnih nekaj letih, je mobilizacija politične volje. Iz političnih razlogov smo vzpostavili ministerske dialoge in druge vrste dialoge. Dialogo v leta 85 v skupini Rio smo institucionalizirali ta dialog in iz političnih razlogov smo premaknili ta mehanizem za svete še v višjo predstavo. Res je smo skupnost urednot. In na zadnjem plenarnem zasedanju smo sprejeli pomembno resolucijo o Kubi, ki, v kateri smo zahtevali takojšno in brezpogojno izpustitev političnih zapornikov. In to priložnost želim izkoristiti za to, da gospod Eštenovo opozorim, da posreduje v imenu političnih zapornikov in zapornic. Neka zapornica je pridobila špansko državljanstvo s pomočjo gospoda Martineza in sedaj se želi vrniti v Španijo. Sedaj pa je čas, da se premaknemo od besed k dejanjem. In tukaj je spo pridružitveni sporazum zelo koristen. Stanje na področju človekovih pravic v Kolumbiji se je izboljšalo, čeprav je še vedno slabo. Ljudje v Kolumbiji si to želijo in zaslužijo si ta sporazum. Prepričan pa sem tudi, da Večina poslancev v tem parlamentu podpira tak sporozum. Gospa Ashton torej. Ljudem v Srednji Ameriki moramo opustiti nekaj svobode. Predstavljamo 25 odstotkov njihovega izvoza, oni pa predstavljajo 2 odstotka našega. Moramo biti dobrosrčni. Uporabiti moramo Merkosur, oziroma ga okrepiti. In na koncu Evropska unija ima vedno manj moči na področju gospodarstva. Sedaj pa imamo novo funkcijo zunanje predstavnice in zato lahko od vas pričakujemo veliko, velik prikaz politične volje in da, bo, da bodo pomisleki v zvezi z Evropsko unijo visoko na dnevnem redu. Hvala. Najlepše hvala poslancu Sala Franke. S tem zaključujemo razpravo in eh, glasovanje bo na prvem zasedanju v maju, kar pa se.